v odboru eh, za sodelovanje z Rusijo Petri Sara. Je kdo nasproduje, nasprotuje temu predlogu? Ne. To je sprejeto in eh, to bo potem eh, dano na sprejetje naslednji teden. Sicer pa bomo te resolucije posredovali naslovnikom.